junija 2015 preveril eh, pristojnosti gospe Pier Koronen Lerner in soglasno so potrdili njen mandat za 27. aprilom 2015. Predlagam torej, da mandat te nove poslanke potrdimo. Ali kdo temu nasprotuje? Ne, potem je ta mandat potrjen. Skupina EKR mi je posredovala seznam nominacij in sprememb eh, v eh, enega izmed parlamentarnih eh, odborov. Eh, ta seznam bo priložen eh, zapisniku te seje. Če ne bo nobenih pripomp pred sprejemom zapisnika, veljajo te nominacije za sprejete. V odboru regi bo.